moram povedati naslednje. Uh, torej, priporočila za sklep uh, odbora Ekon, o katerem smo govorili včeraj, uh, da, ne bomo, da ne bomo imeli pripomp in pripomp v 24 urah tudi nismo dobili. V skladu z pravilom 105.6. odstavek je tako um, priporočilo sprejeto objavljeno bo s sprejetim besedilom eh, jutri v četrtek 9. junija 2016.